il presidente La seduta è ripresa. Nadaljujemo zasedanje. Spoštovane kolegice in kolegi prihajam na, glas, na rezultate prvega glasovanja. Priporočila glede pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Jerske je sprejeto. Konferenca o prihodnosti Evrope je sprejeto. Spostavitev okvira za spodbojanje trajnostnih naložb, prvi odstavek sprejet prvi del, drugi del tudi, drugi odstavek prvi del sprejet, drugi odstavek drugi del sprejeto. Peti odstavek, predlog spremembe 20, zavrnjeno. 14, zavrnjeno. 1, zavrnjeno. Sedmi odstavek, sprejeto. Drugi predlog spremembe, sprejeto. 8, zavrnjeno. 11. stavek prvi del sprejeto, 11. stavek drugi del sprejeto, 18. stavek zavrnjeno, 22. stavek sprejeto, 26. sprejeto, 27. sprejeto, 28. prvi del sprejeto, 28. drugi del sprejeto, 31. prvi del sprejeto, 31. drugi del sprejeto, 32 sprejeto, peti predlog sem imel sprejet, odstavek 34 brezpredmeten, predlog sem imel 44 sprejet. 36 odstavek prvi del brezpredmeten, drugi del tudi in prav tako tudi tretji. 37 odstavek sprejet, 38 odstavek, 15 predlog sem imel zavrnjen, 21 predlog sem imel zavrnjen, 39. odstavek sprejet, 40. odstavek sprejet, 45. sprejet, 9. predlog spremembe sprejet, predlog spremembe 16 in 24 sprejeta, odstavek 47 brezpredmeten, po odstavku 47 prvi del zavrnjeno, predlog spremembe 10, drugi del zavrnjen, predlog spremembe 11 sprejet, 12 zavrnjen, 17 zavrnjen, 25 zavrnjen, 18 zavrnjen, 26 zavrnjen, 55 odstavek, prvi del sprejeto, 55 odstavek, drugi del sprejeto in 55 odstavek, tretji del sprejeto. 55, četrti del sprejeto, 57 odstavek sprejeto, predlog sem 45 sprejeto, 60 odstavek brezpredmeten, 72 odstavek sprejet, 73 odstavek, prvi del sprejet, 73 odstavek, drugi del sprejet, 75 odstavek sprejet, predlog spremembe 13 sprejet. 82 odstavek brezpredmeten, drugi del. Predlog smembe 3, 90. odstavek zavrnjen, 29. predlog smembe sprejet, 30. sprejet, 31. sprejet, 32. sprejet, 33. sprejet, 34. sprejet. Po odstavku 93. prvi del zavrnjen, 30. sprejet, 22. drugi del zavrnjen, tretji del zavrnjen in 22. četrti del zavrnjen. Predlog sem imel 35 sprejet, 36 sprejet, 37 sprejet, 23 zavrnjen. 38 sprejet, 27 sprejet, predlog spremembe 19 zavrnjen, predlog spremembe 39 sprejet, predlog spremembe 40 sprejet, 41 sprejet, 42 sprejet, 43 sprejet. Predlog spremembe 28 sprejet, predlog spremembe 7 sprejet, Uvodna izjava 17, sprejeto. B, prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, D, prvi del sprejet, drugi del prav tako sprejet. Tako, to so torej bili rezultati. Sedaj pa prehajamo na drugi krok glasovanj od 14.30 do 15.45. Glasovali bomo po enakem postopku, sedaj ga že dobro poznamo, to smo uporabili tudi danes dopoledne. Drugi krog glasovanja se torej začenja, lahko glasujete do 15:45, rezultati pa bodo sporočeni ob 18:15. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Samo krajši odmor, potem pa nadaljujemo. Hvala.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

Il presidente. No. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Dobar dan vsem, spoštovane kolegice in kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje komisiji in svetu o stanju na šengenskem območju po izbruhu pandemije COVID-19. Naj vas spomnim, da pri tej razpravi ne bo postopka CatchDI in tudi ne bo modrih kartic. Avtor vprašanja je predsednik odbora za državljanske svoboščine, gospod eh, Lopes Aguilar. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. zbor Libe je zastavil to vprašanje. V veliko čast mi je kot predsednik tega odbora zastaviti to vprašanje. Moramo govoriti o Schengenu, kaj ti. Dosegli smo dogovor in potem eh, tudi podpisali sporozum leta 1990 in v končni fazi vzpostavili šengensko območje, ki zdaj velja. Uh, O šengnu pa se moram pa pogovoriti, zato ker trenutno ne kaže dobrega zdravja. Tu gre na kocki veliko. Šengen. Evropske inštitucije pogosto zelo težko državljanom razložimo, uh, zakaj gre pri našem delu. Ampak Schengen pa ni treba posebej razlagati. Vsi vemo, da je to najpomembnejši dosežek Evropske unije. To je prostor prostega uh, gibanja v Evropski uniji brez diskriminacij med evropskimi državljani. Več kot 400 milijonov ljudi trenutno uživa to vrstne svoboščine v Evropski uniji. Šengensko območje ureja šengenski zakonik o mejah. To je uredba. Uredba, ki je zavezujoča za države članice. In v šengenskem zakoniku o mejah so določeni pogoji za ponovno vzpostavitev nadzora nad notranjimi mejami. Zdaj pa se je zgodil COVID-19, eh, to je situacija brez precedensa. In zato se odločil uh, zastaviti to ustno vprašanje na način, kot sem ga. Stanje na šengenskem območju po izbruhu pandemije COVID-19. Kaj se bo zgodilo po uh, COVID-u? Države članice sprejemajo unilateralne ukrepe, se ne usklajujejo med seboj, Zopet imamo kontrole na notranjih mejah, kolone so ogromne, tudi policija ima več dela zaradi tega. So, nastale so težave pri uh, dobavljanju ključnih, uh, uh, ključnega blaga in pa tudi delavcev, obmejnih delavcev nismo primerno zaščitili. Zato smo na zelo jasen način zastavili to naše vprašanje. In sicer zanima me, če so ukrepi, ki so bili sprejeti, prijeti ukrepi, ki, spreje, ki, ki spoštujejo šengenski zakonik o mejah. Upoštevati moramo vzajemno zaupanje in uh, spoštovati moramo vse zakone Evropske unije. Vem, da se države članice sklicujejo na uh, javno zdravje, ko sprejmejo to vrstne ukrepe ampak to imamo v šengenskem zakoniku samo za vzpostavitev nadzora nad zunanjimi mejami, ne pa nad notranjimi, meja, eh, nad notranjimi mejami. Kaj pa, eh, oziroma zanima me, kako bomo po pandemiji ponovno zgradili šengensko območje. Kako bomo zagotovili, da bodo te kontrole zres izrednega značaja in da bodo časovno omejene? Potem pa nas tudi zanima, kakšne praktične ukrepe lahko sprejmemo, zato da bi zagotovili boljše usklajevanje med vsemi, vključno za Evropsko komisijo. Prosim vas, da glasujete za resolucijo, ki je rezultat tega ustnega vprašanja. Najlepša hvala tudi skupini Schengen Skrutni Group, ki je vodila to delo in ki eh, je danes zastopa kolegica eh, Tanja Fajon. Skratka, Improvizirati ne smemo več, usklajevati se moramo. Prav tako ne smemo več sprejemati unilateralnih ukrepov. Eh, nastane namreč neka spirala nekoordinacije. Se opravičujem, da sem vas. Eh, pogovarjali smo se tudi o temi Black Lives Matter, ampak eh, zelo pomemben je tudi Schengen. Tudi evropsko pravo je izjemno pomembno. Evropsko pravo je zlasti pomembno zdaj v teh kriznih časih. In nečesa se moramo naučiti v eh, teh časih, kriznih časih. Naj še nekaj dodam. Evropsko pravo je zlasti pomembno v časih krize, v času COVID-a. in upam, da bomo uspeli sprejeti to uh, resolucijo, ki stavi na polno oživitev šengenskega območja, ki je najpomembnejši dosežek Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Sedaj pa v imenu sveta. Ministrica Brnjac, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, v zadnjih nekaj mesecih se je EU soočala z največjo krizo od nastanka. Poleg veliko smrtnih žrtev je pandemija COVID-19 ogrozila nekatere temeljne elemente evropskega projekta, kot so skupni trg in svoboda gibanja. Mislim, da se vsi strinjate z mano, da v tem zelo kritičnem obdobju je bila prednostna naloga ta, da upočasnimo in ustavimo hitro širjenje virusa. Zato je veliko držav članic bilo prisiljenih sprejeti praktične in zakonodajne ukrepe, kar je umeno, imelo precejšen vpliv na svobodo gibanja. Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah je bila potrebna, tako so menile nekatere države članice, druge pa so bile glede tega skeptične. Po mejnem zakoniku Šengna je v skrajni sili kot odziv na resno zdravstveno grožnjo možno uvesti omejitve na notranjih mejah. Seveda pa je potrebno izpolniti pogoje, ki so v ustreznih določbah. Ne komisija kot varohina pogodb, niti država članica ni spregovorila o tem, da bi te določbe bile kršene. Po izbruhu pandemije so vse države članice neumorno s političnim vodenjem sveta in komisije delale na tem, da bi ublažile stranske učinke glede ukrepov, glede omejitev svobode gibanja. Cel niz poročil komisije je bil izvajan strani držav članic in to prednostno zato, da zagotovimo prost pretok blaga, hrane, zdravil, predmetov za osebno higieno, pa tudi prost pretok čezmejnih delavcev. Istočasno so države članice uporabljale na usklajen način omejitve glede nepotrebnih potovanj v EU. V drugi fazi, ko so se zdravstvene razmere začele izboljševati, pa so države članice začele sproščati okrepe in skušajo sedaj spet zagotoviti svobodo gibanja po EU. Tako nadzora na notranjih mejah ne bo več. Države članice s podporo komisije so odločno zavezane, da bodo uporabile kakršnekoli ukrepe, ki so začasno še potrebni, v spoštovanju načel sorazmernosti in ne diskriminacije, če bo to seveda potrebno. Večina držav članic in pridruženih držav so sprostile notreni nadzor do srede junija, ostali bi naj sledili do konca meseca. Zavedamo se, da je potrebno postoriti še precej korakov, še prav posebno, kar se tiče koherentnega sproščanja nadzora na zunanjih mejah. Kar se tiče sproščanja na notranjih mejah, na usklajen način, to se je že začelo, kot sem dejala, in ni bilo večjih težav. To kaže, da so države članice zavezane, da bi šengensko močke območje učinkovito delovalo. Upajmo, da bomo lahko ta pozitivni zagon porabljali še naprej tudi kar se tiče predloga komisije glede pravnega okvira za notranji nadzor. Upam, da bomo imeli plodno razpravo med dvema sozakonodajalcema, kar se tega tiče. Vsakačna sprememba režima na notranjih mejah mora biti oblikovan tako, da bomo ponudili verodostojne odgovore, kar se tiče zdravstvenih težav in drugih zadev. Tukaj mora biti zagotovljena prožnost za države članice in ne sme biti prostora za zlorabo pri uporabi teh ukrepov. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie, ministra Brnjac. Hvala lepa, gospa ministrica Brnjac. Sedaj pa v imenu komisije, komisarka Johansson, prosim. President, on predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Schengen je eden največjih dosežkov in to naši državljani zelo, zelo cenijo, kot je upravičeno izpostavil Fernando López Aguilar, predsednik odbora Libe. Prav tako bi dejala, da smo praznovali 35. obletnico, pa ne samo to, tudi uspelo mu je prebroditi večji test. V zadnjih mesecih je bil Schengen še bolj pomemben. Vse države članice so sprejele drastične ukrepe za zaščito svojih državljanov pred virusom. Večina šengenskih držav je uvedla začasen nadzor na notrnih mejah. Poleg drugih ukrepov, ki omejujejo prosto gibanje po Evropski uniji. Ti ukrepi so rešili na deset tisoče življenj. ima pa to seveda resne posledice za svobodo gibanja in mm, tudi velik socialno-ekonomski davek. Predsednik Evropskega sveta in Evropske komisije sta predstavila načrt za postopno sprostitev ukrepov pred nekaj časa. V tem načrtu je komisija 30. maja predstavila sporočilo, kako usklajeno, uravnoteženo sproščati omejitve in nadzor na notranjih mejah. V drugi fazi bi naj sprostili tudi nadzor na zunanjih mejah. Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer je do tega ponedeljka večina držav sprostila prehajanje meja tudi kar se tiče določb o karanteni. Komisija pa opogumlja tudi ostale države članice, da sprostijo nadzor na notranjih mejah in omejitve po vodi, zraku in kopnem znotraj EU. Pričakujem, da bodo do konca meseca sprostili vse ukrepe na notranjih mejah, preden začnemo sproščati ukrepe na zunanjih mejah. Šengenska pravila nudijo določeno diskrecijsko pravico za ponovno uvedbo omejitev na mejah za tri ali šest mesecev na določenih odsekih ali povsod na njihovih mejah. Morajo pa imeti potem avtorizirane posebne prehode z dvostranskimi stiki z državami in ministri in na podlagi dela na tehnični ravni informacijske skupine COVID-19, smo lahko naslovili veliko vprašanj in rešili veliko težav. Tudi kar se tiče obsega ponovne uvedbe mejnega nadzora. V teh nujnih razmerah pri COVID-19 je komisija mnenja, da države članice in šengensko območje je izpolnjevalo šengenski mejni zakonik. Od 2015 je šest šengenskih držav uvedlo nadzor po šengenskem zakoniku po priporočilu sveta zaradi izjemnih sekundarnih migracijskih tokov in zaradi terorističnih groženj. Ta nadzor se je podaljševal, podaljševal in podaljševal do konca oktobra do sredine novembra letos. Komisija je vse čas spodbujala alternative k menjemu nadzoru, kar bi lahko vodilo do podobnih rezultatov. To zadeva policijski nadzor, to je z 12. maja letos sporočilo komisije, tukaj se lahko policijski nadzor upravlja tudi na mejnem območju in to lahko nadomesti nesistematične nadzore na meji. 2017 je komisija predlagala tudi predlog spremembe šengenskemu zakoniku, ko bi naj potem okrepili nekatere varovalke, zato da zagotovimo, da bo ponovna uvedba nadzora na mejah resnično uvedena samo v skrajni sili. Kot veste, se pogajanja o teh predlogih, so pogajanja o teh predlogih blokirana. Ampak nedavni razvoj dogodkov, kde je zdravstveni grožen, smo videli, kaj se dogaja in sedaj moramo o tem ponovno razmisliti. Komisija povodila postopek refleksije o praktičnih in pravnih korakih, ki jih potrebujemo, da bi izboljšali naš odziv in boljše pripravili naše družbe na podobne nujne razmere. Še prav posebno moramo biti sposobni v primeru pandemije ponuditi usklajen odziv EU na notranjih in zunanjih mejah. Trenutno lahko EU posreduje samo pri resnih trajnostnih grožnah na zunanjih mejah, kar lahko grozi obdrovanje šengenskega območja. COVID kaže potrebo po boljši anticipaciji, po poenostavitvi vseh postopkov, ki jim moramo slediti, če prije do takih razmer. Glede uvedbe nadzora na notranjih mejah, moramo zagotoviti usklajevanja med komisijo in zadevnimi državami. Po izkušnjah zadnjih mesecev lahko vidimo, da se to v nujnih razmerah eh, redko uporablja. Novi pakt o migracijah in azilu, ki ga bom kmalo predstavila, bo priložnost, da začnemo s procesom, povračanja zaupanja držav članic in da se vrnemo k polno delujočemu šengenskemu območju. Razmislili bomo, kako bi lahko zagotovili usklajevanje med državami članicami, med kriznimi razmerami v prihodnosti in o prihodnosti Schengna in kako zagotoviti, da bosta pravni okvir in implementacija pripravljeni na nove izzive. Hvala lepa. Grazie mille, komisarja. Tak. Najlepša hvala, gospod komisarka. Tak. Zdaj pa bomo nadaljevali z intervencijami v imenu političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Rangel, izvolite. Grazie, prezidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Schengen je brez dvoma eden izmed eh, stebrov Evropske unije. Lahko bi pravzaprav rekli, da je to največji dosežek Evropske unije, evropskega projekta. Zdaj pa je nekako na kocki. Zaradi COVID-19 države članice so malce panično sprejele določene ukrepe, zato da bi, sprejeli, zato, da bi zavarovale zdravje svojih državljanih, unilateralno so zaprle meje. Zdaj pa je naša naloga to, da zagotovimo nek napredek, da se ponovno zgradi Schengen in da pri tem posem eh, upoštevamo načelo usklejevanja. In tu bi želel pozdraviti to, kar je storila komisija, vsa eh, prizadevanja komisije. Države članice niso vedno upoštevale vsega pri usklejevanju ukrepov na meji, eh, kar zadeva šengensko območje. In to bi morali mi kot parlament jasno povedati. To moram povedati tudi predsedniku, mojemu predsedniku, gospodu Lopezu Aguilarju. Ne drži, da šengenski zakonik o mejah ne omogoča nadzora za javno zdravje javno zdravje vključuje tudi to vrstne izbruhe pandemije ali epidemije. Javno zdravje na zunanjih mejah je posem neodvisno od eh, kakršnekoli pandemije. Tako da mislim, da je posem zakonito, da imamo to situacijo, kot jo trenutno imamo. Hvala. Muto brigado, grazie mille. Najlepša hvala. Prosim, da spoštujete čas. Zdaj pa v imenu socialistov gre beseda gospe Fajon za dve minute. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana komisarka, najprej iskrena hvala za vse sodelovanje in sestanke v zadnjih tednih. Vem, da se zavedate, kako pomembno je obnoviti Schengen, saj brez obnove Schengena, kolegi, ne bo obnove evropskega gospodarstva. Smo v kritičnem trenutku, Schengen praznuje letos ta teden 35 let in še nikoli ni bil tako resno ogrožen kot je danes. v zdravstveni krizi se je izkazalo ob izbruhu epidemije da so se države odzvale zelo egoistično da ni bilo harmonizacije ni bilo usklajenega delovanja da so povečini zaprle meje da ni bilo pretoka ljudi ljudje se niso mogli vrniti domov ni bilo preskrbe z medicinsko opremo in zdravstvenim osebjem nismo bili pripravljeni na takšno situacijo in v izogib temu potrebujemo jasna pravila. sami ste omenili schengen je že dolgo na resni preizkušnji. že štiri leta šest držav uvaja notranje nadzore brez pravnih podlag in brez pravih argumentov. te zapore mej ta ravnanja vlad in ta ravnanja teh držav postavljajo pod vprašaj celotni schengen in celoten projekt evropskega povezovanja in sprašujem se ali so bili ukrepi res utemeljeni. v sloveniji nova gorica človek bi veliko lažje šel do stare gorice kot mogoče italijanske gorice kot mogoče sto kilometrov stran v maribor. vprašati se moramo tudi ali so bili ukrepi sorazmerni in učinkoviti. in zelo rada bi vas kolegi opozorila ko govorimo o skupni migracijski in azilni politiki. če bomo povezovali to vprašanje z vprašanjem schengenskega delovanja in reforme bomo izgubili projekt. oba svežnja zakonodaje tako migracijska in azilna politika kot reforma schengena oba svežnja zakonodaje sta bila v tej stavbi sprejeta in odgovornost je na strani držav evropske unije.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 smo se poklonili Robertu Šumanu, ki je bil začetnik evropskega projekta, ki se je zgradil korak za korakom eh, na solidaren način. 35 eh, let eh, kasneje so države članice pokazale, da so pripravljene tesneje sodelovati in so vzpostavili Schengen. Zdaj, 35 let po začetku Schengna pa moramo mi zavarovati a, eh, te pridobitve. Pandemija je ogrožila Evropo a, eh, prostega gibanja ljudi. To smo videli, ko so se zaprle meje. Evropska komisija a, ehm, je bila malce preveč. Plašna pri svojih ukrepih, eh, zaradi česah naši državljani ne vidijo več, sploh kakšno vlogo ima Evropska unija pri teh ukrepih. Kriza je pokazala, da smo vsi ranljivi. Veliko smo, pa, smo se naučili tudi o svojih drž, eh, državah. Videli smo, da se moramo stati ob strani, si pomagati in eh, da bomo na ta način tudi lahko bolj odporni na to vrstne pandemije. Videli smo, eh, kaj se zgodi, če šengenskega moča ni. To smo videli v zadnjih nekaj, nekaj mesecih. Zdaj se pa sprašujem, kako, kaj storiti, za bolgarske in uh, romunske državljane, ki niso v Schengenu že vrsto let. Ne. Vsi smo evropski državljani in mislim, da tako romunski kot bolgarski državljani potrebujemo jasen signal, kde še in ne. In zato bi želel lasirati apel na bodoče nemško predsedstvo. Najlepša hvala. Okay, mille, adesso, di... Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine ID, gospod Adino. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ključno je, da jasno povemo, da so države članice suverene pri upravljanju svojih meja. Mi smo bili ena izmed prvih skupin, ki eh, je pozvala k temu, da imamo omejitve eh, pri potovanju. Eh, komisarka Johansen je kritizirala uvedbo notranjih. A, kontrol na notranjih mejih, eh, omogočili so samo nadzor eh, na zunanji meji. Če bi ukrepali hitreje, bi lahko zaezili to pandemijo veliko hitreje. Eh, na Siciliji, naprimer. Zdaj upamo, da smo se nečesa naučili in da uh, bomo lahko pomagali določenimi, določenim sektorjem evropskega uh, gospodarstva, zlasti turizmu. Nobena izmed drugih skupin ni omenila, kakšne ukrepe bi morali imeti za to vrstne sektore, mi pa menimo, da bi jih morali sprejeti. Najlepša hvala, gospa Strik v imenu zelenih. Najlepša hvala marca so morale države članice sprejeti celo vrsto ukrepov, zato da bi se borili proti širjenju uh, COVID-19. In med uh, ukrepi so bili tudi sprejeti ukrepi zaprtja meje. To je pa samo razumljivo, saj so želele države članice eh, zavrati svoje državljane, ampak to ni skladno z obstojem nekega območja, kjer velja načela prostega gibanja in nediskriminacije. Rezultat zaprtja mej je bil ta, da se državljani evropskih držav niso uh, mogli vrniti domov, niso uh, mogli obiskovati svojih držin ali hoditi na delo. Države članice pozivamo, da sprejmejo realne, efektivne ukrepe, s katerimi se bomo uh, zares osredotočili na probleme, zlasti pa moramo podariti to, kako pomembno je usklejevanje. Uh, notranje meje so skoraj da odprte, zunanje pa še ne. In tam še vedno videvamo, da imajo azilantje številne težave pri zaščiti, pri združevanju z družinskimi člani. Zato pozivamo svet in komisijo, da se odločno zaprostavimo tem kršitvam. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, er, gospod Prokačini, ena minuta. Grazie, presidente. Eh, questa crisi ha reso evidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Ta kriza je jasno pokazala, da Evropa ni bila zastavljena kot projekt na uspešen način. Ta kriza bo imela zelo daljnosežne gospodarske posledice. Danes se pa sicer pogovarjamo o Schengenu. Uh, eh, ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili nekoordinirani, povzročen je bil kaos. Poskušali pa so doseči to, da bi odprli eh, evropska pristanišča za begunce. V odboru Libe smo videli, da je ladja neke nevladne organizacije izkrcala tisoč migrantov v Italiji, medtem ko, so, uh, medtem ko je umiralo na tisoče Italijanov vsak dan. To ni Evropa, sploh ne vem, kako naj temu rečem. Najlepša hvala, pravi predsednik. Gospa Dalijo, v imenu Gue NGL. Um, hvala. Šengenski pravni red lahko opišemo kot to, da je evropsko prosto gibanje najviše vrednota do takrat, ko ni več zlasti se vam to, zlasti to lahko hitro izkusite, eh, če ste temnopolti. Schengen eh, je pod ogromnimi pritiski že od leta 2015.